Spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje, lepo vas pozdravljam. Začenjamo za majhno zamudo, ampak imam občutek, da se bomo danes vsi nekoliko težko eh, eh, prebili do centra Brusla, kajti eh, kmetijstvo je na poti za traktorje. Lepo vas pozdravljam. Pod sporočili vam nimam povedati nič novega, Verjetno pa vam bom jutri sporočil nekaj podatkov, kajti zvečer se bomo srečali s koordinatorji. Pozdravljam generalnega direktorja za raziskave iz Evropske komisije, Hozija Manuela Silvo Rodrigeza. Upam, da se jim je pravilno, vsaj delno pravilno izgovoril. Hvala lepa, da ste z nami, gospod. Danes bomo imeli z vami prvo izmenjavo izkušenj oziroma mnen in predstavili nam boste tudi poročilo o spremljanju. Gospod generalni direktor, beseda je vaša, prosim, da začnete, potem pa bodo imele kolegice in kolegi priložnost, da postavijo vprašanje. Izvolite, beseda je vaša. Señor presidente Royal, Señores vicepresidentes, señ gospod predsednik, Rojl, spoštovane gospe in gospodje podpredsedniki, spoštovane poslanke in poslanci odbora ITRE. Zelo sem vesel, da imam danes popovdne priložnost, da vam predstavim poročilo o spremljanju sedmega okvirnega programa za raziskave leta 2008 prvič se srečujemo v tem sklicu Evropskega parlamenta. Čestitam tistim, ki jim še nisem osebno čestital za njihovo izvolitev. Poročilo o spremljanju je ena od skupnih tem. Lahko bi govorili tudi o drugih stvarih. Izbral sem tri teme ampak lahko se kasneje pogovarjamo tudi o drugih stvarih, če vas eh, bo to zanimalo. Poleg poročila o spremljanju bomo govorili tudi o izvajanju proračuna sedmega okvirnega programa in pa o poenostavitvi ter eh, tehnoloških pobudah. Zlasti tisti, ki ste že dlje v odboru, veste, da je gospod eh, komisar Patočnik marca parlamentu predložil prvi program za spremljanje. Danes vam bom predstavil naslednje poročilo. Ne nameravam se spuščati v podrobnosti tega poročila. Rad bi se osredotočil na najpomembnejše teme. Poročilo se opira na vrsto kazalnikov. In ti pokrivajo celo paleto tem, vključno za izvajanjem programa. Naprimer so tukaj kazalniki o profilu udeležencev, tukaj imamo tudi ocenjevalne postopke in pa instrumente programa. Sistem spremljanja je tudi eden poglavitnih instrumentov nove ocenjevalne strategije okvirnega programa. Sedaj sistematično uporabljamo kazalnike in tekom let bomo izdelali analizo, ki bo zajemala daljše obdobje. Tukaj gre za analizo izvajanja programov in potem šele se bomo prikopali do dejanske analize. Prvi krat v zgodovini okvirnih programov imamo torej priložnost, da programe tudi natančno ovrednotimo. Predstavil bi vam najpomembnejše izsledke. Začel bom z razpisom oziroma z razpisi v prvih dveh letih okvirnega programa. Smo imeli 25 tisoč prošen za 150 tisoč udeleženci. To so visoke številke. 5500, nekoliko več kot 20 eh, odstotkov jih je bilo odobrenih in ti so prejeli znesek se strani Evropske unije v višini 10 milijonov evrov in to, lahko, to so lahko, to lahko koristilo 33 tisoč odeležencev. Tudi to pomeni približno 20 odstotkov odeležencev, ki so oložili prošnjo. Prvikrat je bilo tako, da so razpisi bili izvedeni že teden pred začetkom izvajanja programov torej 22. decembra leta 2006. In sicer se je to nanašalo na programe, ki ne bi začeli veljati 1. januarja 2007. Danes je to samo omejeno. To so stvari, ki so odjo k normalnemu poteku, ampak v preteklosti ni bilo tako. Okvirni program je na razpolago vsem raziskovalnim centrom, univerzam, majhnim in srednjim velikim podjetjem, multinacionalnim podjetjem, javnim upravam, celo upravam skupnosti in tudi posameznikom. Tudi posamezniki se lahko udeležijo okvirnih programov. Poglavitni udeleženci so univerze ali pa tudi šole, na srednješolski ravni pa tudi majhna in srednje velika podjetja. Male in srednje velika podjetja predstavljajo 15,5 odstotkov in sicer se nanašajo na prvi dve leti okvirnega programa. Več kot dve tretjini teh malih in srednje velikih podjetij. delajo v programu sodelovanja in ena četrtina v programu zmogljivosti. To je program, ki je posebej namenjen majhnim in srednje velikim podjetjem. Še nekaj podatkov o deležbi. Imamo tudi mednarodni program 136 držav. je predstavljenih pri dejavnostih okvirnega programa. Prisotne so tudi tretje države. Zlasti naj povdarim udeležbo Rusije, Brazilije, Indije, Kitajske in Združenih držav Amerike. Politika enakih možnosti je tudi pomemben vidik. 21,6 odstotkov odeleženih raziskovalcev ali pa vodi timov so bile ženske. Pri ukrepih Marie Curie pa ta odstotek znaša 35,4 odstotka. Enake možnosti so ena prioritet Evropske komisije in lahko vam povem, da smo zlasti te kazalnike še posebej natančno spremljali rad bi vam predstavil še drugo pomembno temo, namreč sistem prednotanja. To je eden stebrov našega sistema. Že ob drugih priložnostih v tem odboru sem vam povedal, kako pomembno je spremljanje oziroma vrednotenje. In eh, povedal sem tudi, kako pomembna je neodvisnost teh sistemov. Že v preteklosti sem povedal, da nikoli ne izrabim prioritet okvirnega programa za to, da bi spremenil vrstni red projektov glede na prioritete. Tega nisem nikoli storil in to se ne bo tudi nikoli zgodilo. Kakovost vrednotanja. je bila ovrednotena kot zadovoljivo ali pa zelo dobro. 98 odstotkov ocenjevalcev v procesu leta 2008 so dejali, da je bil proces izbora zadovoljiv ali pa celo zelo dober. 96,5 odstotkov pa je menilo, da so naši procesi vrednotenja tako dobri ali pa celo boljši kot nacionalni procesi vrednotenja. Mislim, da je to v resnici zelo pomembna stvar, kajti to podeljuje našemu okvirnemu programu dejanski prestiž. To pomeni, da so naši standardi kakovosti zelo visoki. To potrjujejo tudi rezultati. Kajti ocenjevali smo odločitve, imeli smo možnost postopka redress procedure, torej možnost je bilo pritožiti proti odločbi, odločitvi in Med, od 25 tisoč uh, vrednoten je bilo kritiziranih 1170 odločitev, ampak samo pri 17 primerih je prišlo do revizije in eh, mislim, da je to zelo pomemben podatka, podatek. Vsi smo lahko na to ponosni. Naj vam povem še nekaj o procesu poenostavitve. Nacionalne kontaktne točke so igrale zelo pomembno vlogo. Te kontaktne točke so ugotovile, da smo dosegli velike napredke pri poenostavitvi v primerjavi s preteklim pro okvirnim programom. 70 odstotkov vprašanih meni, da da vsebuje sedmi program procese, obrazce in razpise, ki so boljši in enostavnejši kot tisti v šestem okvirnem programu. Kasneje bomo videli, da to zame še ni dovolj. Mislim, da bi lahko dosegli še kaj drugega. Pri tej temi bi morali doseči še nadaljne napredke in o tem vam bom še govoril. Tudi sam osebno se bom potrudil za to, da bomo to prišli še korak dlje. Bistveni elementi poročila spremljanja so sedaj našteti. Asistenti v mojem oddelku pa so seveda pripravljeni odgovarjati na vaše vprašanja, če bi imeli še, če bi imeli še kakšne pripombe ali pa vprašanja v zvezi, v zvezi s številkami. Sedaj pa bi lahko spregovoril še o obih dodatnih temah, kajti dejal sem, da bi rad spregovoril še o drugih stvarih. O prvi vrsti gre tukaj za izvajanje proračuna. Leta 2009 je generalni direktorat za raziskave oziroma namerava tako kot vsako leto poskrbeti za to, da bo izvajanje proračuna optimalno. Kar se tiče odobritev obveznosti in kar se tiče odobritev plačil. Izvajanje eh, je na višini 85,9 odstotkov odobritev eh, obveznosti in 57 odstotkov, kar se tiče odobritev plačil. 2,3 milijarde. Od 4 milijard so sta bili že izplačani prejemnikom. To so torej številke o izvajanju in te so zelo pomembne številkom iz preteklega leta. Sedaj pa bi rad spregovoril še o letu 2008. Prejel sem poročilo o izvajanju proračuna za preteklo, preteklo leto. Tukaj so številke sledeče 99,89 odstotka za odobritev obveznosti in 99,85 odstotkov za odobritve plačil. Računamo s tem, da bodo letošnje številke zelo podobne. To pomeni, da smo uporabili tudi vsa proračunska sredstva in jih tudi izvajali. Številke so tudi leta 2007 visoke. 99,84 odstotkov za odobritve obveznosti in 99,70 odstotkov za odobritve plačil. Torej, glede, obstaja neka stvar, glede katere našega generalnega direktorata v resnici ne moremo kritizirati. Namreč, da proračuna ne izvajamo. Pomembna tema je poenostavitev, torej to je še ena nadaljna pomembna tema. Nakratko vam bom povedal, kaj počnemo v našem generalnem direktoratu, zato da bi postopke oziroma upravo poenostavili. Za nas vse je to veliki ziv. Poenostavitev ni tako neutralna, kot bi se morda zdelo na prvi pogled. To so kompleksni postopki, ampak ti niso kompleksni zaradi samih sebe, kajti imajo svoj namen. Tukaj gre za zapletene postopke pogajanja, imamo tudi določene občutljivosti pri politikih, pri proračunskem organu in pri udeležencih. Vsi ti dejavniki pomenijo, da je zelo težko doseči poenostavitev. poskušamo uh, eh, sa političnimi cilji zaščititi interese skupnosti. Odstopanje znaša največ 2 odstotka in uh, tega se je zelo težko držati. Čeprav, pri, eh, če, čeprav smo veliko napačnih številk pri izvajanju proračuna že dejansko veliko odpravili, po drugi strani pa se vsi strinjamo, da je raziskovanje oziroma da raziskovanje kot ena od dejavnosti Evropske skupnosti potrebuje zdravo financiranje in da je potrebno doseči cilje na področju raziskovanja. To pa seveda ni edini cilj raziskovalne politike. Politika raziskovanja mora razvijati tudi vsebine v Evropi. To ni nasprotje sama na sebi, ampak potrebno je ustvariti ravnotežje. Uravnotežiti je potrebno različne interese. Potrebno je torej ohranjati ravnotežje in. Upoštevati moramo vse različne interese. Čeprav je včasih tako, da ene in druge strani ne moremo združiti. Če sem nekoliko samokritičen, potem lahko povem sledeče. Kljub vsemu smo lahko razvili precejšno poenostavitev sedmega okvirnega programa. Na eni strani imamo zakonodajalca, tukaj nagovarjam tudi vas. E, torej, na tem področju smo uvedli poenostavitve, po drugi strani pa gre tudi za našo odgovornost za izvajanje programov. Rad bi vam naštel nekaj elementov. imamo sklad jamstev oziroma jamstveni sklad in ta nam je omogočil, da nam ni treba izvajati številnih eh, drugih eh, kontrol. Zahtevali smo mnogo manj zunanih kontrol kot v preteklih programih. Visok odstotek prejemnikov, torej skoraj da 80 odstotkov prejemnikov, um, Torej, 80 odstotkom udeležencem ni treba nikoli predložiti kakšnega certifikata, kajti imamo ta jamstveni sklad. Ex ante kontrole. so se po številu tudi zmanjšale. Tukaj je samo ena izjema in tukaj je uvedel odložene zahteve parlament. Izjeme so torej tisti, ki zaprosijo za več kot 500 tisoč evrov in tukaj so še vedno potrebne te kontrole. Sedaj imamo tudi registr, poenoten registr za vse udeležence, za vse programe in za vse generalne direktorate. Udeleženci se registrirajo, ovrednotijo enkrat za vselej. In nikoli jim ni treba ulagati drugih dokumentov, če se želijo udeležiti kakšne druge dejavnosti. Potem je to še nekaj drugega, kar je bilo težko doseči. Tukaj gre za certificirane metodologije. Tukaj gre za kadrovske stroške in pa za posredne stroške. Tudi tukaj bomo imeli element poenostavitve. Nadaljna poenostavitev je bila boljši postopek za spremembo pogodb. ali pa za spremembo projektov. To pomeni razbremenitev za nosilce projektov, pa tudi za nas. Kajti, kot veste, izvajamo sedmi okvirni program za enakim osebjem in za enakimi finančnimi stroški kot šesti okvirni program. Upravljanja pa je veliko časa za poroč, eh, roki za poročanje so sedaj daljši, tako da prejemniki in nosilci projektov redkeje poročajo Evropski komisiji. Tudi čas za obdelavo se je skrajšal. obdobje, ki je potrebno, da obdelamo projekt, znaša povprečno 320 dni. To je 40 dni manj kot za šesti okvirni program. Če boste kdaj koga slišali reči, da je eh, znašalo obdobje za obdelavo projekta v sedmem programu dlje časa kot pa v šestem eh, projektu, naj vam povem, da je to možno, ampak v povprečju sedaj potrebujemo 40 dni manj. Pa vendarle je to obdobje 320 dni še vedno dolgo in prizadevali si bomo za to, da ga bomo še skrajšali. Interno poskušamo uvajati vse ukrepe za to, da bi lahko rok za obdelavo kar se da skrajšali. Uvedli smo še en ukrep. To pomeni, da smo uvedli javne posvete na temo poenostavitev. Želimo izdelati predlog za poenostavitev in sicer v prvi polovici naslednjega leta. Rad bi vam povedal še to, kaj menijo o tem tisti, ki jih to zadeva. Julija smo že potrdili, da bomo izvedli širok javni posvet vseh, ki jih sedmi okvirni projekt zadeva. To smo že napovedali in objavili. In že 3000 oseb je stopilo z nami v stik. 30. september je bil končni datum za ta proces. Ampak to ni tako kot pri irskem referendumu, da bi lahko že dan zatem povedali, kakšen bo rezultat. Ta proces posvetovanj bo trajal kar nekaj časa in šele ob koncu bomo imeli vse rezultate in ko bomo tako daleč, bomo to predstavili tudi tu v parlamentu. Kakšnih podrobnosti vam še ne morem povedati, ampak moj splošni vtis je, da nam bodo dajali, da smo določene poenostavitve že uvedli, ampak da to še ni dovolj, da potrebujemo več poenostavljanja. In s tem se tudi mi strinjamo. Odeležile so se tudi države članice, zlasti Nemčija, Avstrija, Združeno kraljestvo, Nizozemska, Španija. To so države, ki so bile posebej dejavne, ampak Prisotne so bile tudi številne druge države. Kot sem že dejal, si bomo prizadevali za več poenostavitev. Izdelali bomo tudi sporočilo na to temo. Mislim, da bo to izdelano do sredine naslednjega leta. To sporočilo bo sopadalo se še z dvema drugima zelo pomembnima še z dvemi drugimi zelo pomembnimi sporočili Evropske komisije. Tukaj gre za finančno uredbo in pa za sporočilo o tveganju napak. Tisti med vami, ki me že poznate in ki veste, kaj sem povedal v preteklih srečanjih, veste, da sem si vedno prizadeval za poenostavitve. Sedaj po treh letih tega programa si moramo zelo prizadevati za to, da bi iz, dosegli še nadaljne izboljšave, zato da bomo imeli bolj dinamično in bolj varno upravo teh programov. Mislim, da to ni nemožno. V okvirnem programu se soočamo z zelo veliko težavo. Namreč preverjati moramo preveč stvari. In manj, ko je nadzornih dejavnosti, toliko enostavneje bo izvajati ukrepe. Seveda pa moramo tudi jasno povedati, da bo ostalo manj stvari za nadzor, ampak Te stvari bomo seveda natančno nadzirali, tako da bodo davkoplačevalci vedeli, da dobro uporabljamo njihov denar in sicer za namen, ki je zelo koristen, namreč za raziskave. Upam, da se vam bom čez nekaj mesecev znova pridružil v tem odboru. In Takrat vam bom predstavil te nove predloge za poenostavitve in jih bom tudi pojasnil. Pred menoj je še zadnja tema, ki bi jo rad osvetlil in to so skupne pobude na področju tehnologije. To so nove ukrepi imamo pet novih eh, pobud, med njimi Artemis in pa FCA. Upamo, da bomo v naslednjih tednih zagotovili, da bodo te pobude že avtonomno delovale. Tako, da bodo te pobude lahko upravljale že svoj lasni proračun. Vodja te skupne pobude bodo parlamentu tudi poročali. Seveda poročali bodo o proračunskih sredstvih, ki jih eh, morajo upravljati in, in komisija je vedno zastopana tudi v odborih teh pobud, pri, odborih, pri upravljalnih odborih teh eh, pobud. Direktorja smo začasno že imenovali in takoj, ko bomo dobili potrditev, bo mo sodelovali. In avtonomije teh pobud še nismo povsem dosegli, pa vendarle smo že sodelovali. To sodelovanje je bilo po mojem mnenju, v večini primerov izredno produktivno. Sedaj lahko rešujemo že večino problemov, ki so se pojavili. Delamo pomembno, opravljamo pomembno delo pri javno-zasebnih partnerstvih. Morda bodo šle v prihodnosti tudi te pobude v tej smeri, čeprav se še niso integrirale v ta koncept. Eh, eh, Osnovna ideja pri teh partnerstvih je, da bi ustanovili skupino. Namen Pa kot rečeno je, da bi izkoristili vse izkušnje, izkušnje, ki smo jih pridobili v okviru tako imenovane HTI-ev, da bi lahko izboljšali naše delovanje v prihodnje. Zelo pomembno pa je tudi to, da vključimo v sodelovanje tudi majhna in srednja velika podjetja in seveda, da zagotovimo tudi odprtost navzven. Zelo pogosto imajo ljudje občutek, da gre za nekaj, kar je pravzaprav zaprto za zunanji svet. Morda lahko razložim, kaj se je dogajalo pri projektu Clean Sky. 70 odstotkov proračuna je bilo dodeljenega neposredno, 25 odstotkov pa ne. 200 predlogov je že bilo lansiranih, pri čemer so bili vključeni tudi zunani udeleženci v delo te pobude Clean Sky. Tako da je ta pobuda Clean Sky bila vsekakor odprta tudi za zunani svet. Torej 60 pogodb je bilo podpisanih. Upam, da so bile informacije, ki sem jih podal, koristne in da ste pridobili mm, v pogled v delovanje okvirnega programa. Službe komisije in jaz sam bomo ostali v stiku z vami, z veseljem vam bomo dali na razpolago vse nadaljne informacije, prav tako pa smo pripričani tudi, da bomo nadaljevali z izvrstnim sodelovanjem z odborom ITRE. Prepričan sem, da se bo to nadaljevalo tudi pri prihodnih zakonodajnih predlogih in pobudah, ki jih bomo pripravljali za to, da zadostimo potrebam področja raziskav prihodnje. Nova pogodba nam daje več pristojnosti in upam, da bomo uspeli razrešiti vse izzive, ki so pred nami. Hvala lepa. Hrcijen dank generaldirektor, ähm, für diese sehr ausführliche Darstellung. Hvala lepa za to predstavitev. Sedaj pa se je več poslancev priglasilo k besedi. Še enega gosta imamo danes, zato bi utegnili imeti težave. Kar se tiče časa, zato bi prosil, da vsi, ki ste se javili k besedi, postavite le eno vprašanje Ne več kot minuto ali dve, tako se bomo lahko držali načrta. Kolega Rubik je bil prvi, ki je prosil za besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi za predstavitev. V sedmem okvirnem programu se mi zdi, da smo dosegli nekatere pomembne cilje, poenostavitev pogod, registar, pa tudi čas poteka, vse to gre v pravo smer. Zanima me, ali obstajajo še drugi cilji, recimo pri pogodbah, ali bi jih lahko ponovno poenostavili in tudi pri samem trajanju. Slišali smo, da se je čas zmanjšal na 320 dni, ali bi se to dalo še skrajšati. Še z področja finančne krize. Kar zadeva tako imenovano Late Payment Directive, ali jo je komisija pripravljena uporabiti tudi zase in ali bo denar dejansko izplačan v 30 dneh? Zlasti v raziskovalnih podjetjih se ve, da je likvidnost še zlasti pomemben problem in tudi boniteta teh družb je zato v zadnjem času ustrezno trpela. Poleg tega, če si pogledamo proračunske vrstice tam, kjer piše nič nič, CZE, IMI, ENJAK, zanima me, zakaj nimamo tukaj niti prevzetih obveznosti, niti izplačil. Ali so nastali problemi? Zakaj niso bile niti prevzete obveznosti, niti opravljena izplačila? Sicer pa se mi zdi, da bi morali več pozornosti posvetiti tudi Evropskemu inštitutu za tehnologijo. Žina. Hvala lepa, kolega Brežina. Eh, děkuji za slovo. Eh, velmi rád jsem slyšel, že. Hvala lepa. Z velikim veseljem ugotavljam, da smo danes slišali precej o zapletenih postopkih, o pomankljivi prožnosti, kar zadeva um, podjetja in tako dalje. Dovolite mi, da omenim eno. In sicer gre za vključevanje znanstvenih skupin iz evropskih držav, ki nimajo tako zelo dolge zgodovine v Evropski uniji. Tu niso nove članice, kljub temu pa še nimajo za seboj zelo dolge zgodovine v Evropski uniji. Zdi se, da ta območja zaostajajo v primerjavi z drugimi. In vidimo, da se tudi znanstveni potencial ne izkorišča ustrezno. To je škoda za celotno Evropo. In morda bi to lahko bil tudi predlog za izboljšanje stanja v teh državah, ki, kot rečeno, so članice v Evropski uniji manj časa. Pa še eno vprašanje. V tem odboru bomo nedvomno pripravljali prihodni okvirni program. In naj povem, da če si pogledamo študije, ki so bile opravljene v zvezi s sedmim okvirnim programom, vidimo, da rezultati niso zadovoljivi. Zanima me, ali nameravate pri pripravi osmega okvirnega programa uporabiti te študije. Hvala, kolega Kavaljo. Dobrigada, senjor predsednik, senjor direktor Žira. Mnie pregunte. Hvala lepa. Gospod generalni direktor, moje vprašanje se nanaša na tako imenovane JTI-je. To je ključ do tega, kako bi v program vključili vse akterje, vključno z industrijo. Ampak tudi vi, gospod generalni direktor, ste dejali, da je to zelo težko doseči. Slišali smo primer projekta Clean Sky, čisto ne bo, ampak moram reči, da se druge pobude niso tako dobro odrezale, zlasti kar zadeva odprtost navzven, zlasti do majhnih in srednje velikih podjetij. Majhna in srednje velika podjetja so imela težave. Dejstvo pa je, da v Evropi iz njih izvira največja stopnja inovativnosti. Pomembno je tudi, da vključimo raziskovalne ustanove in univerze. Skušamo spostaviti tako imenovani trikotnik za to, da bi ustrezno delovalo evropsko raziskovalno območje. Zanima me, kakšni so vaši načrti? Vem, da niste povsem avtonomni, ampak ali boste kaj naredili za to, da skušate zagotoviti enak dostop in ali boste poskusili pridobiti sredstva poleg iz javnih virov tudi iz industrije. Zelo pomembno je ravno zato, da so ti programi odprti in da se majhna in srednje velika podjetja, univerze lahko vključijo zlasti v državah, ki niso zelo velike. Ja, Hvala lepa. Gospod Pašo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Eh, vážený pán generálny riaditeľ, ja ocenujem. Hvala lepa. Gospod generalni direktor. Cenim vašo željo, da bi poenostavili postopek zagotavljanja sredstev za raziskave, vendar pa mislim, da bi morali narediti korak še dlje. Morali bi poenostaviti zadeve, kot so zaščita patentov um, in rezultate raziskav, kajti šele ko uporabite rezultate raziskav v vsakodnevnem življenju, šele takrat postane ta rezultat na voljo javnosti. Znani so mi primeri, ko se je včasih dogajalo, da zelo pomembna odkritja ali inovacije niso dobili zaščite patenta več kot eno leto in javnost je pravzaprav čakala na rezultate predolgo. Potem pa teh stvari pravzaprav ni bilo več možno uporabiti. Hvala lepa, gospod Lambert. Äh, Hvala lepa, gospod predsednik. Imam tri zelo konkretne vprašanja. Morda še nimate odgovorov sedaj. Govorili ste o poenostavitvi. Če si pogledamo količino denarja, ki se namenja upravljanju s programom v primerjavi s porabljenim denarjem, me zanimajo razmerja. Če porabimo 100 evrov za raziskave, koliko denarja EU porabi za upravljanje in koliko denarja morajo porabniki sredstev porabiti, da sploh dobijo ta sredstva. To me zanima, da ugotovim učinkovitost tega programa. Ne vem, če ti podatki obstajajo, ampak meni bi bili koristni. Drugič, kako zadovoljni ste glede osredotočenosti oziroma ciljne usmirjenosti raziskovalnih prizadeven. Vsi vemo, da potrebujemo kritično maso in če bomo sredstva razpršili vse povsod, bo kritično maso težko doseči. Zanima me, kakšno je vaše mnenje s tem v zvezi? In tretje vprašanje, v kolikšni meri? So programi, ki se začnejo kot del okvirnih programov, komplementarni z nacionalnimi pobudami. Kako zagotavljamo skratka, da se ne podvajamo v naših prizadevanjih? Poznamo skupno pobudo za Alzheimerjevo bolezen, to seveda pozdravljamo in zanima me, ali je to običajen način upravljanja s programi. Hvala lepa, kolega Thompson. Uh, viele Dank, Herr Vorsitzender. Uh, eh, senior Sekretarju General. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod generalni direktor. Ko smo začeli z razpravo o sednem okvirnem programu, so nam predstavili novo časovnico. Namreč Prej so okvirni programi trajali štiri leta, sedaj pa smo uvedli nov pristop in to je veljalo tudi za druge programe. Veliko je bilo dobrih argumentov za to. Veliko raziskovalcev je povedalo, da mnogi projekti niso trajali samo štiri leta, pač pa dlje, da bi bilo dobro, če bi imeli nek sedemletni horizont. Vendar pa pri načrtovanju nismo upoštevali zgodovine in sicer predvsem dogodkov iz novejše zgodovine. Kaj se je zgodilo? Decembra 2006 oziroma leta 2005 smo to zaključili, potem pa se je začela podnebna kriza kar pa ni odraženo v novem programu. Švedsko predsedstvo je pred časom obiskalo naš odbor in predstavilo novo vizijo, na kateri bo delalo skupaj španskim predsedstvom za bolj zeleno gospodarstvo in tako dalje. Ampak tudi to ni odraženo v sedmem okvirnem programu. Zato me zanima, kako bi po vašem mnenju lahko poskrbeli za to, da bi sedemletni programi bili bolj prožni in kako bi po vašem mnenju lahko naredili sedmi okvirni program bolj zelen v skladu s politiko, ki smo jo določili z novim podnebnim svežnjem za prihodnji deset let. Kako naj okvirni program podpira tudi podnebno strategijo, da bomo dosegli naše podnebne cilje v prihodne. Hvala lepa. Gospa Ferrero Maruel. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod Silva, dobrodošli v našem odboru prvič ste v novem sklicu tega parlamenta in hvala za vašo predstavitev, ki je bila zelo realistična. Lahko povem, da ste v svoji izjavi odgovorili na mnoga vprašanja, ki sem jih hotela postaviti, tako da pravzaprav lahko spoštujem željo predsednika in se osredotočim le na dvoje. Najprej tako imenovani JTI. Govorili ste o raziskovalnih centrih, industriji, univerzah in če si pogledamo izvrševanje proračuna, kar po vašem mnenju veliko pove, potem moram reči, da se ne strinjam z vami. Menim namreč, da imamo pri teh pobudah velik problem zato, ker zadeve ne delujejo tako, kot bi morale. Proračun je ustrezen in tega se bomo morali lotiti. Moja skupina se je vedno strinjala s cilji za to. Rekli smo, da predstavljajo po našem mnenju pobude JTI dober instrument za doseganje ciljev, pod pogojem seveda, da jih razvijamo tako, da imamo vedno pred očmi končni cilj. Sedaj pa imamo v tem odboru resne dvome o tem, kako poteka financiranje, kakšna je odprava odprtost, transparentnost. Prepričana sem, da vse to že poznate. Pri prvih štirih ste bili zelo optimistični, ampak če bi si pogledali situacijo bolj realistično, bi verjetno naleteli na precej dvomov. Zanima me tudi na podlagi preteklih izkušenj, ali menite, da so pobude JTI izvedljive oziroma ali boste lansirali še nove. Oziroma, če si pogledamo v prihodnost, ali si boste morda prizadevali za nove oblike javno-zasebnega partnerstva, ki bi jih lahko vključili. Naslednje vprašanje je revidiranje, presoja, poenostavitev, odprava birokracije, skratka vse, kar vključuje raziskave in razvoj in sodelovanje v sedmem okvirnem programu. Pri srednjeročnem pregledu je bilo rečeno, da kar zadeva raziskave, moramo iz vzdušja revidiranja preiti v vzdušje zaupanja. Kako mislite, da lahko dosežemo tako vzdušje zaupanja ali menite, da bi morda kazalo slediti ameriškemu modelu? In še nekaj, če smem povedati še par stvari o nekaterih temah, ki se jih niste dotaknili. Kako to, da samo 10 odstotkov sodelujočih raziskovalcev pri projektih prihaja iz novih držav članic? Veseli me, da ste izrazili zaskrbljenost glede tega, kako povečati število žensk, ki imajo koristo tega programa. Bilo bi dobro nekaj več reči tudi o finančnih instrumentih za raziskave. Kaj pa skupni razpisi, multidisciplinarni pristop, razmišljate morda tudi o tem in zdaj že končujem, gospod predsednik. Naj zaključim s tem, da gospodu Silvi rečem, da v tem odboru, zlasti tisti, ki smo bili tukaj že v prejšnjem mandatu, ki smo aktivno sodelovali pri pogajanjih za sedmi okvirni program, torej v tem odboru se zavedamo zapletenosti vprašanj, ki so tukaj prisotna in kako težko je doseči vse cilje. Zato ob koncu vam čestitam, gospod Silva, za vse že opravljeno in hvala za sodelovanje s parlamentom, ter seveda hvala, da ste prišli. Hvala za številne vprašanja, gospa Tika. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului uh, Rodriguez pentru prezentările. Hvala lepa. In hvala gospodu Rodrigezu. Tri vprašanja imam, poskusila bom biti čim krajša. Prvič, največ sredstev za raziskave se podeli v okviru sedmega okvirnega programa. Nekatere države se odrežejo bolje kot druge. Nekatere države prejemajo sredstva, druge pa več sredstev prispevajo. Zanima me, katere ukrepe ste predvideli, da bi države, ki trenutno ne pridobijo dovolj sredstev, ampak so samo neto plačnice, kako bi te države lahko pridobile več sredstev. Drugič, zasebna podjetja, ki želijo sodelovati v sedmem okvirnem programu, morajo prispevati tudi svojo udeležbo. V tem trenutku je zelo težko pridobiti sredstva od bank in zato veljajo inovativne inovativni projekti za zelo tvegane. Kako bi lahko omogočili zasebnim podjetjem boljši dostop do sedmega okvirnega programa? To pravim zato, ker sedmi okvirni program mora bolj spodbujati tudi inovacije. Ene kurke se nama sod.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 tisoč eh, v vlogah, pet tisoč je bilo odobrenih in tako dalje. In seveda, davkoplačevalce zanima, zakaj se sredstva porabljajo. Davkoplačevalci pa morajo vedeti tudi, kakšna je uspešnost teh ukrepov. Uspešnost pa pomeni, da se doseže nekatere gospodarske, socialne učinke, te pa je seveda zelo težko izmeriti. Sprašujem, kakšne inštrumente imate na voljo, kako merite, ali so bili programi uspešni in ali so sploh programi bili uresničeni? sami ste dejali, da je potrebno pripraviti ustrezna poročila, ampak temeljno vprašanje je, ali sploh imate ustrezne inštrumente za to, da se lahko izvaja tako imenovani follow-up in da pridobimo ustrezne informacije, kaj ti davkoplačevalce zanima predvsem to. Kolegica Čimakakis gospod Čacimarkakis. Ja Hvala lepa. Različna ocenjevalna merila imamo za to, kako se ta sredstva porabljajo. Ali lahko izključite, da obstajajo področje na področju raziskovalne politike, kjer ni bila dosežena nikakršna vrednost, kjer pravzaprav prejemniku sploh ni treba upravičiti, kaj je počel z denarjem. Ali lahko izključite, da bi taka možnost sploh obstajala? Namreč do mene so prišle ravno nasprotne informacije. Hvala lepa, gospod generalni direktor. Cela vrsta pomembnih vprašanj. Prosil bi vas, da to, na ta vprašanja odgovorite čim bolj skoncentrirano. Vem, da to ni enostavna naloga, ampak lepo prosim, potrudite se, kajti presegli smo že čas, ki nam je na voljo. Morda lahko odgovorite na najpomembnejša vprašanja. Señor presidente, es difícil contestar de forma resumida cuando es realmente eh, una. Hvala lepa. Zelo težko je odgovoriti na vprašanja v odboru, ki ima vse te teme v malem mezincu. Morda mm, bi si lahko pogledali kar na spletno stran, ampak jaz se bom potrudil in tukaj čim bolje odgovoril na vaše vprašanje. Sam, saj ko govorim eh, špansko, ponavadi zadev nič ne olepšujem in tudi danes eh, bom poskusil odgovoriti čim bolj neposredno, gospod Rubik. Roke verjetno lahko izboljšamo in recimo eh, plačujemo v roku 30 dni, vendar pa je to zapleteno. Vendar pa to v okviru enega programa že počnemo. Torej, en primer že imamo. Seveda si bomo prizadevali, da bi temu zgledu sledili tudi pri drugih projektih. Plačevanje v krajših rokih je nekaj, na čemer vse čas delamo. Če bi lahko plačal v treh dneh namesto v 30, bi bil sam še bolj zadovoljen. Vendar pa kot rečeno, delamo vse, kar je v naših močeh, da bi to dosegli. Kar pa zadeva sprejete obveznosti oziroma izplačila, nekaj sem že govoril tem. Spraševali ste tudi o Evropskem inštitutu za tehnologijo. Moram reči, da to ne sodi v moje področje dela in to bi bilo bolje vprašati mojega kolega, ko bo prišel sem. Več poslancev je govorilo o pobudah imenovanih JTI. Morda lahko um, odgovorim tudi kasneje. Bi pa ponovil, potrudil se bom, da bi skrajšali plačilne roke. Odkar smo začeli delati, te roke skrajšujemo in upam, da bomo tako nadaljevali tudi v prihodnje. Naslednje vprašanje se je nanašalo na nove države članice in njihovo sodelovanje. Moram reči, da mi je bilo vedno pomembno, da bi bile vse države članice zadovoljne, da bi se vse lahko identificirale z našimi projekti. Pomembno je, da pri okvirnih programih dosegamo visoko dodano vrednost in tudi, da zagotavljamo ustrezno udeležbo. Vendar pa Obstajajo tudi drugi instrumenti, s katerimi lahko izboljšamo udeležbo pri okvirnih programih. V mislih imam predvsem strukturne sklade. Strukturni skladi vsebujejo veliko sredstev za raziskave in razvoj. Več kot sedmi okvirni program tukaj govorimo o 54 milijardah v primerjavi z 58. Tako da bi tudi to lahko bil en vzvod. Mi zelo tesno sodelujemo z generalnim direktoratom za strukturne sklade, skušamo doseči čim večjo sinergijo. Naslednje vprašanje, ki se je nanašalo na pobude JTI. ko odgovarjam eh, poslanki, ki je postavila to vprašanje, bom ob enem odgovoril tudi vsem ostalim, ki so govorili o tej temi. Z finančnega vidika je to bilo eno od najbolj zapletenih vprašanj. Vendar pa po drugi strani te pobude predstavljajo zelo pomemben element pri ustvarjanju novih delovnih mest in pri inovativnosti. Vedeti pa moramo, da bodo tukaj prisotna tudi določenega tveganja, vendar pa moramo podjetja podpreti. O pretekli razrešnici v tem parlamentu smo videli, da je bilo posvečeno posebno poglavje temu in vsi se strinjamo, da je pri inovativnih programih stopnja tveganja večja. Tako da tukaj hodimo po zelo oski brvi. Zato želimo delati čim bolj transparentno, omenil sem že, da imamo skupino, v kateri sodelujejo vse pobude JTI, tej skupini predsedujem sam, izmenjujemo si izkušnje in ugotavljamo, kaj je treba narediti v prihodnje. Skratka, na podlagi preteklih izkušenj skušamo popraviti vse tisto, kar je mogoče storiti pri sedanjih pobudah. Sicer pa želimo zagotoviti dostop za vse. Omenil sem projekt Clean Sky, čisto nebo. To je bila pobuda, ki je bila zelo odprta, ampak to mora veljati tudi za druge. Tudi pri drugih eh, projektih v okviru sedmega okvirnega programa moramo biti čim bolj odprti. Nekdo je govoril o temeljnih elementih sedmega okvirnega programa, pa ne gre samo za sedmi okvirni program, gre za Evropo kot tako. In zato je pomembna tudi zaščita patentov in uporaba rezultatov. Če se primiramo z ZDA, tukaj močno zaostajamo. Čeprav po drugi strani ti elementi niso povsem očitno del sedmega okvirnega programa, gre bolj za evropsko raziskovalno območje. In če bo potrebno, se bom v prihodnje še rad vrnil in vam nekaj več povedal o pobudah, ki jih izvajamo na področju evropskega raziskovalnega območja. Gre za pobude, ki jih verjetno dobro poznate in tudi države članice so se glede teh pobud v precejšnji meri strinjale s komisijo. Gospod Lamberts je omenil drugo ključno vprašanje, koliko denarja se porabi za administracijo in koliko za laboratorije. Imamo plafon šestih odstotkov. Ampak tega nismo nikoli dosegli. Ponavadi dosegamo tam okrog štirih odstotkov. Pri raziskovalnem svetu mislim, da je številka še nižja. Moram pa reči, da vam težko odgovorim na ta način, da bi vam točno povedal, kolikšen je odstotek eh, stroškov za birokracijo oziroma administracijo pri vsakem posebnem uh, projektu. Lahko vam povem, da porabljamo čim manj za administracijo, če bomo to še zmanjšali, potem bo to seveda dobro. Potrebujemo pa enostavnejša pravila. Večina birokracije v raziskovalnih centrih namreč nastaja zato, ker je pač treba spoštovati pravila, ne pravila, ki bi si jih mi izmislili. Če bomo spremenili nekatera pravila, potem bo vse skupaj enostavneje enostavneje bo izvajati kontrole, inšpekcije in enostavneje bo tudi zmanjšati obratovalne stroške v posameznih raziskovalnih centrih. Gospod Lambert je spraševal tudi, ali smo si zastavili ustrezne cilje oziroma ali smo dovolj osredotočeni, ko izvajamo naše razpise. No, mislim, da imamo nekatere koristne elemente. Imamo delovni program, vsako leto potekajo javna posvetovanja, kjer vključimo tudi države članice in določimo cilje za posamezna prioritetna področja. Poleg tega imamo tudi program SAM, ki ga je nedavno predstavil predsednik Barozo, ko je povedal, kako je potrebno oblikovati raziskovalno politiko. In seveda okvirni program je eden od načinov, kako uresničiti program komisije. Eden od poslancev je govoril o tem, da bi raziskovalno politiko morali narediti bolj zeleno. Seveda to drži. Mislim, da smo že poskusili ozeleniti to politiko. To počnemo vsako leto. Želimo si nizkooglično družbo in tudi posamezni razpisi bodo to morali imeti v mislih. Sedmi okvirni program vsebuje elemente, ki jih lahko vsako leto prilagajamo pač glede na delovni program komisije. In to je tisto, kar želimo doseči. Potem komplementarnost z nacionalnimi programi in izogibanje podvajanju. Mislim, da potrebujemo najprej dodano vrednost Poleg tega, kar počnejo države, mora Evropska unija dodati neko dodano vrednost in seveda izogniti se je treba podvajanju. Treba se je izogniti podvajanju tudi med politikami 27 držav članic, kot tudi med politikami teh držav in sedmim okvirnim programom. In tu bi omenil, še bakterijo, ki jo najdemo v piščančjem mesu. In v Evropi imamo več kot 100 projektov, pri katerih se ukvarjajo s temi stafilokoki. Veliko bolje bi bilo, če bi združili prizadevanja in dosegli večjo sinergijo. Zdaj smo prvič združili moči in ko se nečesa prvič lotiš, je vedno najteže. Samo kot primer, gospa Tomsen je dejala, da Dlje kot trajajo okvirni programi, boljši so. Ta bo trajal sedem let in tako bomo imeli veliko več manevrskega prostora, tako da ga bomo lahko prilagajali svetu, ki se spreminja okoli nas. Ko sem leta 2006 prvič prišel sem in spoštovanim poslancem spregovoril o okvirnem programu, programu so bile zadeve drugačne, zdaj so se pojavile nove teme, nova vprašanja. In zato moramo v naše programe ugraditi take varovalke, da se bomo lahko prilagajali svetu, ki se spreminja. Preguntas que me ha ja hecho. Gospa Riera mi je postavila kar nekaj vprašanj, morda bi jo moral povabiti na večer, zato da bi lahko odgovoril na vsa vprašanja. Ampak šalo na stran, kar se tiče skupnih tehnoloških pobud, mislim, da sem o tem že dovolj povedal. Eh, vse te točke je potrebno uskladiti. In eh, seveda je pomembno, da so odeleženi vsi akteri pri JTI, potrebujemo vso potrebno fleksibilnost in ustrezne mehanizme. Pravna oblika teh skupnih teles pa mora biti prav tako najprimernejša. Zato se trudimo tudi v povezavi z okvirom za javno-zasebna partnerstva. na ta način lahko napredujemo, zlasti, ko gre za uh, javne finance oziroma, če upoštevamo javne finance. Potem smo imeli še vprašanje. Tega vprašanja ne znam pravilno prebrati. Torej, a ja, vprašanje je bilo po povezavi z desetimi odstotki novih držav članic. Mislim, da smo tukaj dosegli velik napredek tudi v času češkega predsedstva, tako da smo države članice opozorili na sedmi okvirni program več kot eh, da pomena država člani za svoji raziskovalni politiki, toliko več tudi država izdaja v okviru svojega nacionalnega proračuna in toliko boljši toliko boljša udeležba pri skupnih programih. To so zelo konkurenčni programi, ki morajo tudi ostati konkurenčni in se morajo osredotočati na odličnost. Potem, kar se tiče finančnega zmogljivosti za raziskave, Research Financial Facility. To je inštrument, ki je zelo nov in zelo inovativen. Prvič eh, se tukaj sprejema finančna tveganja eh, v povezavi z raziskovanji. Ideja je naslednja raziskave se ne, naj ne bi financirale samo skozi javne banke, ampak moramo k temu pogumiti tudi zasebne banke. Finančni sektor moramo spodbuditi k temu, da investira v raziskave. To je dobro tako za zasebne banke, kakor tudi za celoten gospodarski sistem. Vedno več je skupnih razpisev. Ne bom tudi prikrival, kako težavni so lahko ti skupni razpisi. Uh, kajti to, da se mešajo proračuni dveh različnih institucij, ni enostavno. Ampak vedno več eh, je takšnih tem, ki so večdisciplinske, ki, ki povezujejo okolje, energijo eh, in druge prioritete in eh, zaenkrat smo zadovoljni s tem, kako to poteka. Gospa Tikave sprašuje o ukrepih, torej s katerimi bi lahko vključili vse države članice. Mislim, da sem o tem že veliko povedal. Ta tema se mi zdi odločilnega pomena. Vse nove države članice sem že obiskal, razen ene, ki jo bom upam, da obiskal naslednji teden. In ena točka je tukaj ključnega pomena. Potrebujemo sinergijo med strukturnimi skladi in med uh, sedmim energic, eh, sedmim eh, raziskovalnim programom. Gospa Tikao je vprašala tudi o financiranju. Odločilnega pomena je, da finančni sektor eh, spodbudimo oziroma jim predočimo, da so raziskave lahko tudi trg. Prav gotovo ta trg ni ne predstavlja večjih tveganj kot pa naprimer gradbeništvo, kamor prav tako investirajo. Kako lahko te rezultate merite, merimo? Prav tudi o tem ste me vprašali. Deloma skušamo to narediti v okviru šestega in v bodoče tudi sedmega okvirnega programa. Ocen, ocene so vedno ex post, tako da ex ante ne moremo vedeti, kakšni bodo rezultati. In zato tega ni možno tako jasno ovrednotiti, kakšen bo rezultat kakšnega raziskovalnega programa. Jasno pa je, da različni projekti pokažejo pač različne rezultate če investiramo naprimer v Clean Sky, potem želimo eh, čistejši motor, zato da bo dosegli to, kar je namen inicijative, torej čisti zrak. Te skupne pobude morajo imeti jasnejši rezultat kot pa tiste osnovne eh, temeljne raziskave. Gospod eh, Šaci Markakis, vašega imena nikoli ne znam izgovoriti. Vprašali ste, kaj narediti, če ni rezultatov. Tu lahko samo ponovim že povedano. Pri temeljnih raziskavah ni nujno, da dosežemo konkretne rezultate. Gre za to, da je štipendija namenjena temu, da raziskovalci lahko delajo, razlik, razlikujejo. Če imamo skupno tehnološko pobudo, pa se moramo zauzemati za to, da dobimo določeno število inovacij, patentov in eh, to iz čisto preprostega razloga. Eh, postopek izbire poteka v času predpriprav. V času predpriprav vemo, kaj želimo doseči in zato potrebujemo tudi jasen rezultat. Ah, ya lo he dicho, es que venían muy pocos de los nuevos Estados miembros. Era esa la pregunta. Potem pa še nekaj o majhni udeležbi novih držav članic. Ehm, Gospodar Madruel pravi, da bo dobila še dodatne odgovore, če jo bo gospod povabil na večerjo. Torej, eh, Evropski raziskovalni svet počne nekaj, kar je izredno pomembno in na to bi vas rad upozoril. Prece, procentualni delež pri izhodišču se je spremenil, zadeva se je razdelila na celotno Evropo in to bo ostalo tako pri uh, vseh točkah sedmega okvirnega programa. Še vedno se bomo zauzemali za odličnost, ampak vse raziskovalne entitete v Evropi se morajo tukaj zrcaliti. Sicer ne bomo mogli zastaviti osmega okvirnega programa, če nam ne bo uspelo v to vključiti vse države članice, če se ne bodo vse identificirale tudi za sedmim okvirnim programom hvala lepa za odgovor, za natančne odgovore na ta številna vprašanja. Prav gotovo se bomo v kratkem spet srečali, kaj ti eh, to bo pomembna naloga za eh, naš odbor, torej vprašanje, kako pripraviti osmi okvirni program in kako se sedmi okvirni program razvija. Hvala lepa za vaš obisk. Sedaj pa bomo za pol minute prekinili sestanek, na to pa bomo nadaljevali z delom. Hvala lepa. Thank you.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 Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kolleginnen, Kollegen. V našem odboru ponovno pozdravljam, ampak prvič v tem zakonodajnem obdobju, eh, Lorda Johna Moga, ki je predsednik Evropske skupine regulatorjev za elektriko in plin. V naslednjem oziroma v preteklem zakonodajnem obdobju smo imeli veliko opraviti drug z drugim, veliko krat smo vodili naporne razprave. Eh, zato sem vesel, da vas lahko tudi danes pozdravim, da vam lahko dam priložnost eh, za eh, kratko predstavitev, na to pa bo imeli kolegi možnost vprašanja. Chairman, uh, Predsednik, gospe in gospodje, zahvaljujem se za možnost, da vas lahko tako zgodaj eh, pozdravim v tem novem zakonodajnem eh, obdobju. Povdarek bo na kratki predstavitvi. Najprej se zahvaljujem eh, bivšim poslancem, ki so spet prisotni in pa tudi novim poslancem. Vsem se zahvaljujem za odlično podporo med razpravami o tretjem svežnju. Mislim, da smo imeli kaj najtesnejšo sodelovanje z poročevalci. Na ta način so regulatorji lahko nudili neodvisne nasvete vašim kolegom in z našega vidika smo lahko razvili celo vrsto vidikov svežnja, pri katerih je bil svet nekoliko bolj zadržan eh, pri predstavitvi svojih predlogov. To je pokazalo veliko stopnjo odpornosti odprtosti strani regulatorjev in upam, da bo to še naprej pomagalo pri delu vašega odpora. Naprimer, eh, tukaj govorim o povdarku, ki smo ga dali odgovornosti regula regulatorjem. Regulatorji so dobili večjo neodvisnost in večjo pristojnost in uh, več niso pod kontrolo nekoga. To je nekakšno. Uh, uh, to sta dve plati. Uh, Eh, ko eh, gre za določeno neodvisnost od vlad, pa tudi za določeno odgovornost in parlament nam lahko tukaj pomaga. Govoril bom tudi o ukrepih za potrošnike. Eh, parlament je tukaj veliko dosegel in je dal temu velik povdarek, zlasti ko gre za razvoj maloprodajnega trga. Mislim, da bi lahko dosegli več, če odločitev Maroni ne bi blokirala najbolj ambicioznih želja eh, poročevalca, da bi torej novi agenciji dali več pristojnosti. Toliko o eh, preteklosti in v tem smislu bi želel, da se eh, do sedaj pohvaliti parlament. V prihodnosti se soočamo za pomembnim postopkom. Imamo 18 mesecev po eh, sprejemu in izvajanju svežnja, eh, torej v teh 18 V 18 mesecih se bo izvajal svežen. To bo ključnega pomena za komisijo. Uh, države članice, komisija bo eh, zagotovila, da bodo države članice izvajale svoje večje pristojnosti in da bodo eh, te pristojnosti dobili tudi nacionalni regulatorji. Morali se bomo pripraviti na ustanovitev nove agencije, za katero bomo morali najti tudi direktorja. Eh, oglasi so sedaj v tisku, tisti, ki bi se morda želeli prijaviti. Eh, delo, ki ga mora opraviti agencija, mora biti temeljito pripravljeno. Kaj lahko naredimo mi kot regulatori v naše pristojnosti eh, v tem eh, v okviru ERGEGA in CEOTA, to je telo, ki ga je ustanovila komisija. Prvič bomo se pripravili na ustanovitev agencije agencija bo najprej potrebovala sedež in o tem sedežu bo odločil svet, upam, da decembra. Drugič bomo potrebovali direktorja in to bo sledilo. Tretjič bomo potrebovali ustrezno strukturo. Ta struktura bo administrativni svet, ki bo sestavljen iz eh, predstavnikov držav članic in pa iz predstavnikov parlamenta in komisije. Potrebovali bomo odbor regulatorjev, In tu je tista inovativnost agencije, kjer smo uh, vključeni mi. Torej, najprej se bomo ukvarjali z ustanovitvijo agencije. Upam, da bo se to zgodilo marca naslednje leto. Odbor regulatorjev se bo ustanovil približno enakočasno. To umestno obdobje moramo, eh, moramo izrabiti za to, da vzpostavimo poslovnik. To se morda sliši zelo birokratsko, ampak je temeljnega pomena eh, za učinkovitost in operativnost agencije. V okviru pravila, ki so bila zastavljena v zakonodaji, moramo odločiti o tem, kako eh, izvajati glasovanje, kdo bo predsednik, kdo bo podpredsednik, kakšne pristojnosti bodo imeli in kako jih izvajati in vse to v luči ustanovitve agencije. Šele ko bo ustanovljena agencija, upajmo, da bo to se zgodilo marca, bomo lahko delovali bolj učinkovito. Prav tako razvijamo eh, element bistvenega pomena, namreč eh, sodelovanje med nacionalnimi regulatornimi telesi. Kmeti so dobili večje pristojnosti in večjo neodvisnost. Za marsikatero državo to ne bo predstavljalo velike razlike. Za marsikatero državo, kjer je bil regulator eh, skoraj del administracije, pa bo to pomenilo veliko razliko. Dobili bodo resnične pristojnosti in resnično neodvisnost, če bo zakonodaja izvajana pravilno. Prav tako moramo zagotoviti, da ne bomo preveč razdrobili Eh, da se ne bomo preveč razdrobili. In tukaj bo agencija bistvenega pomena pri zagotavljanju koordiniranega pristopa. V luči novih predlogov eh, bomo morali vzpostaviti tudi ustrezne kodekse ravnanja in pravil, kaj ti potrebujemo zelo podrobna pravila, zato da lahko zagotovimo, da bodo, udeležen, da bodo vse udeležene strani, eh, torej podjetja v celotni strukturi, operaterji, da bodo natančno vedeli, kaj storiti v primeru uh, krize ali v kakšnem drugem primeru. Eh, v praksi smo sedaj eh, identificirali dva pilotna projekta, enega na področju plina, enega na področju elektrike. Prav tako imamo ustrezna telesa posebej za plin in za elektriko in eh, preverjamo, kako ta postopek dejansko deluje. Torej, ko bo agencija formalno začela eh, delovati, bomo lahko že um, ocenili ta pravila. To ne bo enostavno, kajti pravila so kompleksa in uh, bodo preko slej del zakonodaje in zato bomo lahko v tem obdobju razvili temele za to, kako bo kasneje deloval trg. Parlament je bil eh, zlasti zaskrbljen zaradi enega vidika, eh, namreč potrošniki. Parlament je povdaril pomembnost tega, da varnost oskrbe povežemo za konkurenčnost uh, trga in da to um, povežemo tudi z manjšimi maloprodajnimi elementi trga. Uh, um, parlament je upravil veliko dela uh, v sodelovanju z uh, komisijo. Prejšnji teden smo imeli londonski forum, to je forum, ki je podoben uh, uh forumu iz Florije. Uh, Iz Firenc in iz Madrida. Govorili smo o pomembnih uh, zadevah, naprimer o tem, kako se oparjati za pritožbami, kako reševati pritožbe, kako pa nastaviti izdajanje računov, kako vzpostaviti maloprodajne. Uh, študije in študije trga, kako definirati ranljive potrošnike, marsikje ta koncept uh, ni jasno določen. In to že predstavlja širši spektr, kot pa ta, ki ga zahteva zakonodaja. Predsednik, vem, da smo pod časovnim pritiskom, zato bi rad omenil morda eh, področja, ki eh, se mi zdijo posebno pomembna. Eh, v prvi vrsti je to izvajanje. Eh, na nacionalni ravni imajo neodvisni regulatori večja pristojnost in zato potrebujejo ustrezna sredstva eh, in ustrezna sredstva za to, da lahko opravljajo svoje naloge. Na evropski ravni agencija ni dobila velikih pristojnosti, ima pa določene pristojnosti in ima možnost vplivati in prepričevati. In tukaj je pomembna Ehm, tukaj je pomembno sodelovanje komisiji in jasna pravila nam bodo pri tem pomagala. Drugič, posvetovanje. Organizacije so skozi leta sprejele oziroma so si zelo prizadevale za to, eh, da bi se posvetovali z vsemi udeleženimi stranmi. Prevedli smo že sprejete odločitve v predloge, ki so bolj uporabniku prijazni. In to bo bistvenega pomena za evropski trg. In še naprej si bomo prizadevali za to, da bi imeli smiselne eh, strukture in ureditve. Tretjič, eh, pomembne odločitve prihajajo. Eh, prisluhnil sem tudi generalnemu direktoru DJ raziskave in ni spregovoril o pomembni zadevi, namreč smart grids, eh, pametna omrežja. To je področje, eh, kjer bodo potrebne številne eh, naložbe, številne investicije, tako v smislu varne oskrbe bi lahko ta pametna omrežja veliko prispevala. in ne nazadnje, uh, naj podarim tudi to, da Evropa ni otok. Evropa se bo morala obrniti tudi na svoje partnerje in v zadnjih letih smo kot regulatori spoznali, da to, kar je bilo v preteklosti zaprt sistem, uh, da se je v tem smislu svet spremenil. Tudi, ko bomo imeli obnovljive vire, bomo še vedno eh, zelo odvisni od eh, naših sosedov, ko gre za varnost oskrbe. To niso samo evropski problemi, torej problemi povezavi z eh, utekočinjenim plinom, z naravnimi viri. Želimo si videti širšo sliko. samo majhna reklama. 19. oktober bo v Atenah potekal svetovni forum energetskih regulatorjev, ki bo združil eh, več kot tisoč ljudi, ki bodo v Atenah razpravljali o široki paleti vprašanj. In upam, da bo to še poglobilo naš eh, pristop. Vzpostavili smo tudi stike z sredozemskim prostorom, z ZDA, z vzhodno in južno Evropo, eh, tudi z Rusijo. Na številnih področjih eh, smo torej prestopili naše meje in tukaj se bom sedaj ustavil. Hvala lepa za ta uvod spomnili ste nas na to, kaj smo že dosegli in uh, orisali to, kar nas čaka v prihajajočih mesecih. Sedaj imate kolegi in kolegice priložen za to, da postavite vprašanja, podate svoje pripombe. Prvi dobi besedo kolega. Ne morem prebrati njegovega imena. Uh, izvolite besedo. Zaslo, pan predseda, regulačne uredbe. Hvala lepa. Regulatorji sodelujejo tudi z uh, dobavitelji in z potrošniki. Po eni strani ima, imamo močno skupino uh, dobaviteljev, po drugi strani pa javnost nima dovoljšnega dostopa do teh regulatorjev. Zato vas sprašujem, kaj menite o možnosti, da bi državljani imeli možnost pri reševanju problemov z povezavi z mediji. Uh, ali lahko odgovorite kar na to vprašanje, kaj ti trenutno drugih, eh, drugih vprašanj ni. Um, Slišal sem prevod mediji. Se sicer, sam sem sicer pristojen za energetske regulatorje, ampak eh, naj odgovorim na vprašanje tako. Uh, da se tiče energije. Prvič, energija je izredno kompleksna in um, nestrokovnjakom za to področje moramo sporočati na zelo inteligenten uh, in razumljiv način. In to je prav gotovo izjiv. Imamo zelo dobro in uh, dostopno spletno stran, ki jo potrošniki oziroma javnost lahko uporablja. Eh, ampak tu so potrebna še dodatna prizadevanja. Drugič, eh, moramo tudi zaupati v postopek posvetovanja. To pomeni, da ne smemo usmeriti našega pristopa v nek določen sektor. Zelo smo si prizadevali za to, da bi razvili sodelovanje z eh, sistemi operaterjev, pa tudi z potrošniki in z podjetji. Ehm, telesa, ki predstavljajo potrošnike, eh, so eh, dobro zastopana, imeli smo tudi že drugo srečanje z njimi in na ta način dobimo dobre informacije o tem, kaj mislijo in želijo potrošniki. Tretjič, obstajajo tudi nove tehnike. Naj spomnim na svojo lastno eh, nacionalno eh, avtoriteto, OFGIN. Eh, torej imamo najrazličnejše forume, ki predstavljajo potrošnike, ki predstavljajo strokovnjake in skušajo predstaviti te kompleksne uh, ta kompleksna tehnična vprašanja. Tudi sam se prizadevam za to tukaj v Bruslju. Eh, včasih so to vprašanja, včasih eh, obstaja mnenje, da je to vprašanje pretežko za to, da bi ga razumeli potrošniki. Ampak s tem se ne strinjam. Mislim, da moramo te informacije zaviti v takšen svežen, da bodo ga razumeli tudi potrošniki. Pomembno je, da se posvetujemo o specifičnih uh, področjih politike. Eh, ko gre za takšna vprašanja, ki nas eh, neposredno zadevo, naprimer računi, če gre za pritožbe, če gre za podporo ranljivim potrošnikom, če torej govorimo o potrošnikih, ki trpijo zaradi energetske revščine, potem potrebujemo ustrezen, ustrezne mehanizme, ustrezne mehanizme posvetovanja, da se s tem uh, ukvarjamo. Obstoječi mehanizmi uh, so že možno za to, ampak mislim, da bi se lahko na tem področju bolje odrezali in zato si bomo prizadevali. Hvala lepa, kolegica Thompson. Hvala, predsednik. Gospod predsednik, za vas imam uh, up, naslednje vprašanje. Rekli ste, da smo odvisni od naših uh, sosedov, ko gre za varnost oskrbe. In rekli ste, da si bodo evropski regulatorji prizadevali pogledati izven meja Evropske skupnosti. Želim si, da bi to bolj podrobno pojasnili in zanima me, ali je to povezano z uh, jugovzhodnim sporazumom. Hvala lepa. Če deloma odgovori na vaše vprašanje, da to ima opraviti z uh, sporazumom z jugovzhodno Evropo ampak uh, samo deloma. Najprej moramo interno rešiti naše probleme, kajti varnost oskrbe z energijo je, je problem bistvenega problema. Uh, izraba uh, trajnostnega razvoja, veterne energije, obnovljivih virov. To je vedno bolj pomemben vidik ne samo okoljske politike, ampak tudi energetske politike v Evropi. Bistvenega pomena je to, da najbolje izkoristimo obnovljive trajnostne vire v Evropi. To je izziv tako za države, kakor tudi za regije in za Evropo. Vse skupaj moramo vključiti v to mrežo, Eh, mrežo, ki jo želimo vzpostaviti v Evropi in že to je prispevek k varnosti oskrbe z energijo. Drugič, Evropa eh, naj podam eh, najprej izkušnjo. Pred šestimi leti sem se začel ukvarjati z tem problemom in pred šestimi leti sem imel prvi problem z oskrbo z energijo. In takrat sem se najuno vprašal, kaj se dogaja na, konti, na kontinentu v tem pogledu. V Veliki Britaniji se moramo zanašati na tisk, na kratke članke. Uh, če želimo izvedeti, kakšna situacija v Nemčiji, v Franciji in tako naprej. In to se je spremenilo. Energetska poročila komisije bodo vedno bolj pregledna in eh, zato bodo pojasnila tudi, kako lahko, pove, eh, kako lahko povežemo med seboj države, kako lahko izkoristimo te medsebojne eh, povezave. Želim si, da Evropa ne bi bila tako odvisna od zunanjih dejavnikov. Spor med Ukrajino in eh, Rusijo in problemi, ki so s tem povezani, pomenijo, da smo zelo odvisni od dialoga med komisijo in ruskimi oblastmi, zato da bi popolnoma razumeli, kaj bo naredil eh, Gazprom v določenem trenutku. Vzpostavili smo skupino koordinatorjev za Gazprom, ki eh, ocenjuje eh, pomankljivosti in eh, potencijalne probleme in zato smo že dosegli določene izboljšave. Ehm, tako, naprimer, do nedavnega je plin potekal samo enosmerno po plinovodih in z tako imenovanim reverse flowom, z povratnim tokom smo že delno izboljšali situacijo. Eh, tako imamo naprimer tudi eh, novo dobaviteljico, eh, Norveško. Norveška je članica RGEGA in CEO in ta država je zelo prispevala k odpravi določenih problemov in k razpravi med regulatorji. Kot regulatorji moramo zagotoviti, da so informacije razumljive, da so dostopne, da se jih sporoča in moramo zagotoviti, kaj je najvišjo stopnjo sodelovanja. In uh, agencijo čaka kar nekaj dela pri izvanju teh nalog. Hvala lepa, kolega Odin. Euh, euh, Hvala lepa za te zelo zanimive informacije. Um, zanima me, kako se bodo naprej razvijala omrežja, predvsem električna omrežja. Želimo si ločevanje dobaviteljev in operaterjev omrežji. V Evropi pa imamo celo vrsto omrežij, kjer obstajajo različna, razmera, eh, različna razmerja lastništva. Kako uh, si predstavljate ureditve na tem področju? In potem, kar se tiče držav članic, ali ne bi bilo smiselno, da bi ta omrežja upravljali v skupnem evropskem telesu, zato da bi preprečili, da ta omrežja ne bodo padla v roke strukture, kakor je naprimer Gazprom. Kako vidite prihodnost, eh, če bodo operaterji omrežji ločeni od eh, dobaviteljev eh, in kako lahko nadzorujemo posamezne udeležene strani? Potem me zanima še, kakšno je vaše mnenje o pobudi komisije, da bi imeli skupno organizacijo za dobavo eh, energije iz eh, Kaukaza. Eh, in kako bi lahko na ta način zagotovili, da bi plin lahko kupovali po kakšne da ugodnih cenah. Hvala lepa. Gospod Mok, v povezavi za prvim vprašanjem. Razprava o tretjem svežnju je postavila kar nekaj vprašanj o ločevanju lastništva in eh, o formatu oziroma o ureditvi tako za plin, kakor tudi za elektriko. Regulatori so podali določene nasvete v času razprave, ampak eh, pogosto je bil pristop pač takšen, kakoršno ga je ubrala država članica, ki je bila udeležena v pogajanjih. Pogosto je prihajalo do politizacije te razprave, zato ne boste presenečeni, Eh, sicer je res, da je to eh, vprašanje v suverenosti držav članic in deloma parlamenta, ampak eh, ideja o tem, da bi imeli določeno telo, ki bi upravljalo omrežja, predpostavlja predpostavko, da bi to telo lahko pridobilo na svojo stran tudi zaupanje vlad ali uh, trga, zato da bi spodbudilo tudi ustrezne investicije, zato da bi lahko prilagodili in integrirali naša omrežja v prihajajočih desetletjih. Moja lastna organizacija je na, pod, na podlagi raziskav uh, dobila določene številke o tem, Eh, govoril pa bom o drugih, eh, o rezultatu druge raziskave, torej eh, v Veliki Britaniji so agencije ugotovile, da bi potrebovali 230 milijard evrov v ta namen. To so resnično ogromne investicije. Pred kakšnimi tremi leti je komisija ocenila, da bi za to bilo potrebno okoli 3 milijarde in to so eh, izredno visoke vsote. In uh, ne smemo obremeniti naše, naših dalek davkoplačevalcev prekomerno. In potem je zaupanje v tretji svežen odvisna tudi uh, od zaupanja v liberalizacijo notranjega trga. Sam sem se že več eh, časa ukvarjal s tem in eh, čeprav so trgi lahko zagotovili visoko stopno investicij ter varnosti oskrbe, tukaj govorim ne samo o evropskem trgu, ampak tudi o drugih eh, trgih. Tretjič, eh, kar se tiče Gazproma. Eh, izhajam iz tega, da Rusi ne bodo eh, še povečevali svojega monopola in tudi tukaj smo odvisni od investicij. naše države se zelo razlikujejo med seboj. Francija je naprimer v drugačni situaciji kot pa druge države članice, saj uh, imajo visoko stopnjo proizvodnje uh, iz jedrskih elektrarn, to energijo celo uh, izvaža tudi v mojo lastno državo. Skozi prilagoditev posameznih tržnih pogojih, skozi razvoj novih virov energije v Severnem morju, v uh, Eh, severu držav. Z vsemi temi novimi investicijami bi lahko prispevali k večji varnosti oskrbe z energijo. Potem omenili ste tudi plin. Eh, naša generalna skupščina za regulacijo se bo srečala jutri in eh, to vprašanje je na našem dnevnem redu. Želimo si centralnega nakupnega organa, organa

razvili to vrstno uh, sodelovanje. Zato v to dvomim. Hvala lepa, gospodarja Madrujel. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za zelo zanimive razlage. Rada bi izkoristila to priložnost zato da postavim sledeče vprašanje, ki se nanaša na mojo državo. Eden od pogojev za um, investicije je odvisen od zmogljivosti v obeh smerih. 80 odstotkov plina dobimo preko tega, torej 80 odstotkov zmogljivosti sever-jug in pa 80 odstotkov v drugo smer. Brez tega pro, pogoja. Creo que es una buena prueba de que en la práctica y a nivel regional priman todavía. Brez tega to ne bi šlo. V praksi in na regionalni ravni eh, prevladujejo nacionalni interesi. Ali nam lahko poveste svoje mnenje o tem in kako boste to vprašanje obravnavali v prihodnosti? Um, th much, Hvala lepa, gospa Rera Madurel. Kajti to vaše vprašanje mi omogoča, da povem nekaj, kar bi moral povedati že v svojih uvodnih izjavah. Evropa kot enoten energetski trg mora narediti velik korak naprej v primerjavi s sedanjimi razdrobljenimi nacionalnimi trgi. Evropski parlament je na začetku izkazoval precejšno zaskrbljenost, zato ker so obstajali dvomi, da bi pri regionalnih pobudah lahko prišlo do tega, da bi na mesto enotnega trga dobili samo še večno razdrobljenost. Kot regulatori smo že pred leti menili, da je korak od nacionalnih k enotnemu trgu ogromen. In o tem smo prepričali tudi komisijo, zato smo razvili vrsto regionalnih pobud. In to je tisto, kar bi moral omeniti že v svojih uvodnih pripombah. S tem smo namreč omogočili regijam, ki so bile različno uspešne. Nekatere so bile zelo uspešne, druge manj, ponekod so sodelovale tudi države, drugot ne. Torej, na ta način smo najprej dosegli regionalno sodelovanje, ki pomaga pri varnosti oskrbe, učinkovitosti, tako da lahko dosegate ravnovesje. In skandinavski trg je tu močno razvit. In če poskrbim še za malo reklame, imamo tudi konferenco o regionalnih pobudah. In mislim, da bo tudi eden od vaših predstavnikov sodeloval na tej konferenci. Gre za vprašanje, ki je še zlasti zanimivo za Iberijski polotok, za Južno Evropo in sodelovanje tam. Mislim, da lahko še enkrat rečem, čeprav kot skupino o tem še nismo razpravljali, ampak kljub temu želimo spodbuditi komisijo in morda tudi svet, da si ponovno ogledata regionalne pobude ali ne bi morda bilo možno narediti še več. Zdaj pa konkretno na vaše vprašanje. Obstaja nova uredba oziroma osnutek uredbe, ki ga je komisija ravno predstavila zato, da bi si bolje ogledali varnost oskrbe. Mi sami imamo določene zadržke v zvezi z zapletenostjo teh režimov, vendar imamo nekatera zelo zdrava načela, preglednost, sodelovanje in tu Mm, bodo verjetno države članice ravno tako zainteresirane kot mi, namreč v kolikšni miri se bo komisija umešavala in določala te režime. Ampak tukaj gre že za nekatere, nekatera bolj skrajna stališča, na katera ste namigovali. Gre pa tudi za to, da se odločimo, ali je infrastruktura, ki jo imamo, primerna. Pogledati si moramo standarde oskrbe, ki jim je treba zadostiti. In pogledati, ali te standarde dosegamo. Mi, kot regulatori, se zauzemamo za to, da bi ocenili tveganje, s čimer bi se izognili temu, eh, da bi zapravili nepotrebne količine denarja. In tu citiram kolega Odija. Eh, Torej ne želimo, da se porabi preveč sredstev. Vaše pripombe. Ne vem, ali se nanašajo konkretno na odnos med Francijo in Španijo. Dejstvo je, da so tu bile že več let težave glede medsebojne povezljivosti med tema dvema državama. Malo naiven sem verjetno, ker sprašujem, če se je vaše vprašanje nanašalo na ta odnos. Uh, Nekdani komisar Monti je svoje delo opravil zelo dobro in uspel zbližati obe strani. Po eni strani je tu Francija, ki so jo skrbele naložbe in um, oskrba Iberijskega polotoka ter posledično upadec um, oskrbe in po drugi strani seveda stvari, ki so skrbele Španijo. In profesor Monti je tu dal zelo pomemben um, prispevek k razrešitvi tega zelo zahtevnega vprašanja. Hvala lepa za te informacije in dodatne obrazložitve. Hvala lepa tudi kolegom za vprašanja. Ima morda še kdo kakšno vprašanje? Si kdo še želi kakšnega pojasnila? Če ne, potem bomo zaključili s to točko dnevnega reda. Lord Mok, Lepa hvala za vaš čas in pa za odgovore. Hvala lepa za informacije. Tekom tega zakonodajnega obdobja se bomo gotovo še srečali, kajti tem žal še nismo do konca obdelali. Hvala lepa. Hvala lepa vam. Naša seja je zaključena in z njo bomo nadaljevali jutri. Sejo, se sejo koordinatorjev pa bomo začeli, kolikor se da hitro. Hvala lepa.